deležni. Težko je nati rešitev eh, spričal vseh teh različnih interesov. Upam, da nam bo to uspelo. Jutri ob 11.30 pa bomo glasovali. Sedaj pa nas čaka naslednja točka na njem redu in to je skupna razprava o Schengnu. Govorili bomo o spostavitvi ocenevalnega mehanizma za preverjanje uporabe šengenskega pravnega reda in pa o začasni ponovni uvedbi nadzora na notranjih mejah. Najprej bomo prisluhnili poročevalcema Carlos Coelho, 4 minute. Hvala, gospod predsedujoči. Komisija, spoštovani poslanci in poslanke, dosegli smo dogovor o šengenskem svežnju. Dogovor eh, ni čisto tak, kakršnega smo si želeli tukaj v parlamentu. Naša legitimna prošnja za soodločanje je bila zavrnjena, vseeno pa smo naredili korak naprej v primerjavi s trenutnimi pravili. Ukrepili smo eh, upravljanje Schengena. S tem bomo zaščitili pravico naših državljanov, da se prosto gibajo znotraj Evropske unije eh, in pojasnili pogoje za to. Šest točk bi rad izpostavil. Izbrali smo evropski sistem, ocenjevalni sistem ne bo več medvladni, ampak bo imel evropsko razsežnost. Komisija ne bo zgolj opazovalka, ampak bo odgovorna za splošno koordinacijo v sklopu eh, ocenjevanja in eh, analize. Pripravljala bo eh, letni pregled, organizirala bo eh, ocenjevalne misije, in pripravljala tudi priporočila. Priporočila pa bo na to lahko spremal svet. Več eh, evropskih institucij bo sodelovalo v celotnem procesu. Drugič, to ne pomeni blokade notranjih meja. Gre le za izredno možnost za to, eh, da preverimo, če se upravljajo nezakoniti nadzori notranjih meja. V zadnjih letih smo imeli primere v določenih državah članicah, kjer so to zahtevale eh, desne stranke, ekstremne desne stranke. Tretjič, nimamo več dvojnih meril. Proti tem smo se vedno borili. Države kandidatke in obstoječe države članice eh, šengenskega območja bomo sedaj obravnavali enako, pod istimi pravili. Pravni red Schengna bo potrebno spoštovati tako v času pristopa, kot tudi po pristopu. Inšpekcijskih obiskov eh, ni več. Inšpekcije so bile namreč eh, napovedane veliko prezgodaj. Novi sistem sedaj omogoča, da so takšni obiski mogoči kjerkoli, kadarkoli niso napovedani. Eh, organi so obvečeni zgolj 24 ur vnaprej. V sklopu vzpostavitve novega ocenjevalnega eh, sistema smo zagotovili eh, učinkovitejše ukrepe, omogočili bomo natančno ocenjevanje izvajanja šengenskih določb. S tem bomo odpravili nekaznovanje. Imamo tudi evropske ekipe za meni nadzor, ki jih lahko pošljemo na kraj sam, če pride do težav. Države članice bodo morale odgovarjati na vprašalnike. Veliko napredka smo dosegli tudi, kar se tiče sodelovanja parlamenta. Do sedaj namreč nismo imeli dostopa do um, šengenskih dokumentov na temo ocenjevanja. Zagotovili smo tako sodelovanje parlamenta v trenutnem delu in v prihodnosti. Tukaj ne gre le za dogovor med institucijami, ampak za nekaj več. Zahljujem se komisarki in predsedstvu za njihovo delo, ta dogovor je velik korak naprej, glede na trenutni status quo. S tem bomo naprimer, eh, namreč dobili preglednejši, rigoroznejši eh, ocenjevalni sistem. Zahvaljujem se vsem za eh, podporo, s katero smo okrepili položaj parlamenta v teh težkih pogajanjih. Zahvaljujem se vsem, tudi tistim, ki se morda niso strinjali z mano, tudi če boste glasovali proti. Najlepša hvala. Gospa Weber, štiri minute. Kolegi in kolegice, vsako leto se upravi eh, raziskava javnega mnenja, kako evropski državljani gledajo na Evropsko unijo. Vsakič, vsaj 50 odstotkov ljudi pomeni, eh, pove, da je največji dosežek Evropske unije prosto gibanje ljudi. Več razlogov je za to. Včasih so bile družine ljudi eh, ločeni zaradi meja, zaradi menega nadzora. Sedaj, ko se lahko prosto gibamo, eh, imamo občutek, da živimo v eni veliki hiši. Veliko je tudi gospodarskih prednosti za naša podjetja. Zakaj smo potrebovali več kot pol drugo leto za to, da smo dosegli dogovor o eh, elementu, ki ga državljani Evropske unije tako cenijo? Odgovor je preprost in zapleten. Več držav članic je moralo sodelovati, eh, volitve so včasih privedle do spremembe stališča vlad, ampak sedaj smo, kjer smo. Besedilo o šengenskem eh, kodeksu, katerega poročevalka sem, določa pogoje za eh, izredno vzpostavitev mejnega nadzora in odpravlja kršitve in zlorabe. Sana, sama bi raje videla 100 odstotne odločitve skupnosti, eh, kar se tiče mejnega nadzora, ampak čas za to še ni nastopil. Vseeno pa smo uspeli vzpostaviti določeno eh, razsežnost skupnosti. Tako, da imamo tudi varovalke, zato da ne bo prihajalo do zlorab. Pogoji za Eh, mejne nadzore so jasnejši, obenem imamo preizkus eh, sorazmernosti, s katerim lahko preverimo učinek. Imamo tudi instrumente eh, posvetovanj z državami članicami, imamo mnenja komisije, imamo tudi novo možnost mejnega nadzora. To je bila prošnja oziroma zahteva sveta Eh, ki smo jo dobili v komisiji, ki so jo dobili v komisiji pred dvema letoma. To, to bo zgolj zadnja možnost v eh, izrednih eh, razmerah, ko ne bo mogoče vse skupaj nadzorovati na zunanji meji. Poleg različnih varovalk moramo omeniti tudi to, da imamo sedaj uvodno izjavo s katero ohranjamo našo zavezo iz leta 2011 glede migracij eh, priseljencev iz zunanih meja iz tretjih držav. To ne sme biti grožnja za eh, javno politiko, za notranjo varnost. V obdobju, ko je vzpostavljen notranji meni nadzor, eh, mora biti takšen, mora biti takšen ukrep omejen na največ dva meseca. Vsaj enkrat na leto mora komisija podati poročilo o eh, delovanju tega sistema. Poročilo mora vključiti vse eh, odločitve za vzpostavitev menjega nadzora v preteklem letu. Nekaj besed bi rada namenila še eh, poročilu gospoda Koelja, pri katerem sem poročevalka v senci. Tukaj je najpomembnejša vloga komisije. Če je komisija danes zgolj opazovalka in mehanizem temeli na strokovnih pregledih, bo sedaj v sklopu komitologije ali v sodelovanju z državami članicami eh, sprejemala odločitve komisija. Svet lahko sprejme odločitve eh, zgolj s posvetovanjem. Skupna izjava treh institucij je bila sprejeta v tem procesu, kar pomeni, da vsaka spreme, sprememba ocenevalnega mehanizma mora biti predmet posvetovanja s parlamentom. Če bo to sprejeto, potem bo to precedens za člen 70, ko je moramo eh, s parlamentom govoriti eh, in to ustvarjalno, zato da se ustrezno posvetujemo. Najlepša hvala v imenu sveta, ministrica Krajtonova. President.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 šengenskem eh, svežnju. Eh, junija 2011 eh, je svet sprejel odločitev, da je treba izboljšati sedanji mehanizem in da je treba pravzaprav tudi predvideti določene, določena pravila za izredne okoliščine. Seveda ne smemo ogroziti svobodnega pretoka oseb in zaradi Tako smo prišli do teh dveh predlogov, želeli smo zaščititi in okrepiti svobodno gibanje. E, to je tudi pravzaprav eden izmed glavnih dosežkov evropske integracije v zadnjih desetletjih. To je nekaj, kar je vsakodnevna resničnost za mnoge evropske države e, in to velja tudi za sosednje e, države, Eh, ko pač njihovi eh, obiskovalci prihajajo k nam. Torej imamo celo milijardo eh, obiskov na leto in eh, v Evropsko unijo prihaja tudi zaradi svobode eh, gibanja. Torej mi moramo seveda okrepiti eh, dobro delovanje šengenskega področja in ocenjevalni mehanizem eh, za šengen kot tudi eh, mehanizem za izredne grožnje, bo izboljšal situacijo in zagotovljena bo tudi preglednost eh, delovanja sistema. Pogajanja o teh ukrepih seveda niso bila enostavna. Eh, začeli smo z različnimi pogledi eh, glede pravne podlage, naprimer. Potem pa smo se dokopali do dogovora. Eh, mi smo seveda nadaljevali delo prejšnjih predsedstev in našli pot naprej. Premagali smo razlike med nami, mi smo dejansko upoštevali tudi, kar se je le dalo eh, mnenje Evropskega parlamenta. Eh, torej, pripravljena je tudi skupna izjava parlamenta, sveta in komisije. Vsi bodoči predlogi komisije o spremembi eh, ocenjevalnega mehanizma eh, bodo predloženi Evropskemu parlamentu, tako da bomo čim bolje lahko upoštevali tudi mnenje Evropskega parlamenta pred sprejetjem dokončnega besedila, kot je to bilo že v primeru sedanjega predloga. Torej, gospod predsednik, poslanke in poslanci, zahvaljujem se temu parlamentu za eh, sodelovanje in tudi za način eh, iskanja rešitve. Pre, pričana sem, da bo glasovanje v Libiji včeraj odprlo eh, pot eh, za sprejetje svežnja na jutrišnjem plenarnem zasedanju. Rada bi se izredno zahvalila eh, tudi poročevalcema gospe Weber in gospodu Kelju. Oba dva sta bila zelo predana delu na teh zakonodajnih predlogih in njun Eh, prispevek ceni tako naše predsedstvo kot eh, tudi svet v celoti in prepričana sem, da to cenijo tudi poslanci in poslanke v parlamentu. Torej, vesela sem razprave in z veseljem bom poslušala prispevke eh, poslancev in poslank. Moram pa se opravičiti, ker moram oditi nekoliko prej, zaradi tega, ker imamo trialog o eh, mednarodnem eh, finančnem eh, večletnem finančnem okviru in upam, da bomo imeli uspešno razpravo. Eh, hvala lepa. Sedaj pa gospa Malmström za komisijo. Prosim, beseda je vaša. Hvala lepa, gospod predsednik, gospa ministrica. Natančno pred enim letom smo tu v plenarni dvorani eh, zašli v težavno situacijo. Imeli smo močne napetosti med eh, evropskimi institucijami. Danes pa je seveda od tedaj minilo veliko časa in zaradi intenzivnih pogajanj med parlamentom, ker ste vi igrali eh, konstruktivno obliko, eh, vlogo in različnimi predsedstvi smo prišli do zadovoljive rešitve o Schengenu. Eh, na ta način bomo lahko okrepili Schengen in zaradi tega tudi komisija lahko povsem podpre kompromis. Eh, hvala lepa poročevalcema, gospodu Kelju in eh, gospe Weber. Vem, kako eh, intenzivno ste sodelovali s poročevalci v Senci in drugimi sodelavci. Odlični ste bili in kompromis bo prenesel mnogi izboljšave sedanji situaciji. Vemo seveda, da imamo že nek mehanizem za ocenjevanje izvajanja šengenskega akija. Mi vemo, da potrebujemo nov mehanizem, eh, potrebujemo pravzaprav eh, sistem, ki je bolje eh, pripravljen za ugotavljanje pomankljivosti. Mi potrebujemo stalno prilagajanje in Popravljeni mehanizem bo vse to zagotavljal. Zagotavljal bo večjo preglednost. E, komisija bo igrala centralno e, vlogo koordinatorja. Ocenjevanja bo opravila komisija v sodelovanju strokovnjaki iz držav članic. Če se ugotovijo pomankljivosti, e, bo mogoče sprejeti ustrezne ukrepe. Naprimer, lahko bomo zagotovili okrepljeno evropsko zaščito meja nov sistem omogoča tudi odzive na eh, situacije, kjer srednjeročni ukrepi ne zadoščajo. Eh, nov sistem omogoča koordinirane odločitve in omogoča tudi začasno uvedbo nadzora na notranjih mejah. Seveda je to lahko samo izjemen ukrep, to je pravzaprav zadnji izhod v resnično kritični situaciji. Na ta način bomo lahko reševali eh, situacijo ob najmanjšem oviranju prostega gibanja tudi parlament bo lahko bolj vplival na delovanje šengenskega prostora. Parlament bo prejemal vse relevantne informacije, eh, komisija in svet sta pripravljena na konsultacije s parlamentom. Vsi bodoči predlogi komisije bodo predloženi tudi parlamentu in upoštevali eh, bomo tudi mnenje parlamenta pred eh, sprejetjem dokončnega besedila. Na ta način bomo okrepili torej eh, oba instrumenta, veseli smo kompromisa, spomnimo se prejšnjih razprav in eh, tu vidimo, da lahko evropske institucije sodelujejo v korist evropskih državljanov. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa Eh, predstavniki političnih skupin. Najprej gospod eh, Weber za ELS. Hvala lepa. Irsko predsedstvo je v tem tednu na področju notranjih eh, zadev zaključilo dva pomembna dosjeja, se pravi azil in Schengen. Se pravi, na našem področju je irsko predsedstvo bilo zelo uspešno. Čestitke. Upam, da bo tako tudi pri večletnem finančnem okviru, da bodo tudi tam uh, uspehi tako dobri, da bodo finance urejene. ELS eh, smatra, da je šengenski prostor uh, eden izmed največjih uspehov uh, Evrope in čestitke tudi poročevalcema. Govoriti moramo uh, jasno. Demagogi, uh, eh, naprimer Le Pen, Jobik in podobno. Eh, trdijo, da šengenskega prostora ne potrebujemo, eh, da je varnost ogrožena in mi moramo pokazati, da to ne drži. Politične arene ne smemo prepuščati populistom. Schengen prinaša več varnosti in to je centralno sporočilo in z današnjimi spremembami bomo to še okrepili in eh, desne populiste bomo dejansko potisnili ob rob. E, torej gospa komisarka moram reči da se že veselim prvih poročil e, ki e, jih bodo predložile neutralne osebe in upam da bomo vse tudi kritično pregledali in določeni ministri za notranje zadeve morda ne bodo tako veseli poročil Frontexu in podobno, vendar s tem se bo okrepilo sodelovanje. So odločanje evropskega parlamenta pri eh, ocenjevanju ni predvideno ne vem, zakaj eh, svet eh, slejko prej blokira, zakaj brani kompetence sveta na tem področju. Na ta način eh, dobimo občutek, da preglednost ni zaželena, tega ne razumem in zaradi tega se bo Evropski parlament še naprej zagriženo boril za pravice poslancev in upam, da bomo v prihodnje bolj uspešni hvala lepa. Sedaj pa za S in D, e, gospod Encion. Hvala lepa. Najprej bi rad čestital obema poročevalcema za ustrajnost pri delu. E, e, dve leti sta delala na teh dosjejih. Ta dogovor o Šengnu je seveda uh, daleč od tistega, kar je komisija predlagala pred dvema letoma. Nekdanji model, ki je uh, deloval, uh, je pravzaprav omejeval prosti pretok v šengenskem prostoru. Mislim, da sedaj nekako zlorabe niso več mogoče in šengenske meje so pravzaprav tudi eh, neprimerno ocenjevali. Imeli so namreč dva sistema ocenjevanja, en ohlapen sistem in potem pa drug eh, sistem za države kandidatke za šengen. Se pravi, tu smo imeli dvojna merila in zaradi tega tudi absurdne situacije. Države kandidatke, kot sta Romunija in Bolgarija, do sedaj nista mogli postati članici šengenskega prostora, čeprav izvajata najviše standarde za upravljanje meja. Ista pravila bi morala veljati za vse in pri procesu ocenjevanja Eh, bomo lahko bolj učinkoviti. Eh, Evropska komisija bo ocenjevalni proces eh, koordinirala in bo tudi preočila potrebo po ponovnem uvajanju začasnih nadzorov na notranjih meja. Torej, odslej bo tudi predviden eh, načrt za spremljanje eh, Schengna. Načrti eh, bodo pripravljeni v primeru kršitev šengenske zakonodaje. Komisija bo tudi preverjala, Ehm, začasne uvedbe nadzora na notranjih mejah eh, in komisija bo lahko tudi predlagala eh, tak začasni nadzor, če vidi, da nekdo ne izvaja Schengena na primeren način. Torej, vsekakor bo prišlo do izboljšav in pri vsaki uh, izboljšavi mehanizma eh, bo komisija seveda lahko tudi povedala svoje. Za mojo državo in tudi za druge ti ukrepi ne bodo um, zadovoljivi, če se ne bodo izboljšala tudi pravila za sprejem novih članov v šengenski prostor. Kot rečeno, eh, Romunija in Bolgarija že dve leti ne moreta postati uh, članici šengenskega prostora, čeprav je to v nasprotju s eh, evropskim duhom. Torej, želim predlagati tudi nov postopek za sprejem novih članov v šengenski prostor. Hvala lepa. E sedaj pa piše ponovno poročevalka gospa Weber. To je napaka, vendar eh, jaz bom spregovorila na koncu. Eh, zahvaljujem se irskemu predsedstvu, eh, irskemu predsedstvu svetu, ker vem, da pač mora ministrica prej oditi. Hvala lepa za vas trud. To je bilo dejansko vzorno. Želite morda dati odgovor? ali pa zahvalo od daleč. E, sedaj pa gospa Ždanoka za minuto in pol. E, gospod predsednik, gospa ministrica, gospa komisarka, kolegice in kolegi, najprej najlepša hvala poročevalcema gospodu Kelju in gospe Weber za e, dolga prizadevanja. Eh, da se uveljavi tudi stališče parlamenta. Eh, to je bilo vse potrojeno v Libeju pred enim letom. Eh, zeleni smo od samega začetka podprli evropski mehanizem eh, pri začasni ponovni uvedbi nadzora na notranjih mejah in pri ocenjevalnem mehanizmu. Eh, mi smo tudi hoteli revizijo pravne podlage za šengensko zakonodajo. Eh, žal je parlament izključen iz postopka odločanja, tudi če komisija ne bi mogla ustrezno braniti evropskega pristopa eh, ne bo mogel parlament nikakor poseči. In tudi sklic eh, na eh, nezakonito preseljevanje za nas ni sprejemljiv. In mi ne moremo podpreti dogovora z 29. maja. Tu gre za zmago evropskih vlad. E, s tem pravzaprav e, nasprotujemo neki celovitosti Schengna. Hvala lepa. Sedaj EKR, gospod Vandalen. Mike, Mikrofon, prosim. Let us try another one. Poskusimo z drugim mikrofonom. This is better? Yeah. Ja. Je tako bolje? Dobro, ponovno bom začel. Hvala lepa. Gospod eh, predsednik, dogovor o reformi Šengna omogoča tudi eh, začasne ponovne uvedbe nadzorva na notranjih eh, mejah. Pravzaprav pa je šengenski prostor brez meja in odstranjevanje meja je bilo sveto. Sedaj pa eh, imamo tu izjeme samo v najhujši sili eh, v primeru terorističnih grožen, vendar to je pretirano. Odstranitev nadzora na notranjih mejah ima seveda tudi slabe plati, naprimer Eh, trgovci z ljudmi se lahko gibljajo svobodno po evropskem prostoru. Ženske eh, transportirajo po Evropske uniji in jih silijo v prostitucijo. Eh, Evropsko sodišče je reklo, da lahko uporabimo samo 90 ur videoposnetkov z meja. Torej, odstranjevanje eh, meja je seveda izboljšalo pretok blaga in ljudi. Hkrati pa seveda se moramo boriti proti kriminalu. Prosti pretok v Evropi je sicer nekaj dobrega. Ne smemo pa biti eh, naivni. Tudi kriminalci niso naivni. Izkoriščajo vsako vrzel, vsako možnost v Evropi, tudi odprte meje. Vedno odprte meje ne. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Fontana. Hvala, predsedujoči. Moram reči, da smo nekoliko v dvomih glede tega sporazuma, glede Schengna. Res je, da se v državah soočamo s težavno situacijo, vendar ne razumem, zakaj ne bi uvedli nadzora na mejah, kadar se soočamo z obsežnimi migracijskimi tokovi. Tudi tu gre za nujne razmere. Zagotovo je to situacija, ki se je vsake toliko že uresničila. V nujnih primerih bi lahko uvedli tudi nadzor na mejah, v nujnih primerih bi seveda lahko za nekaj mesecev to storili, ampak dva meseca, šest mesecev to še gre. Kaj pa, če bodo ti nadzori trajali dlje časa, se bomo delali, da tega ni. Mislim, da bi direktive morale upoštevati tudi gospodarske, socialne in druge vidike. Nekateri potujajo v drugo državo tudi zaradi tega, ker želijo izkoristiti socialni sistem. Niso vsi evropski državljani dobro namerni in težko se bo, na primer, boriti proti kriminaliteti, če na mejah ne bomo zagotovili ustreznega nadzora. Samo v moji državi je v Venetu prišlo do poskusa, da bi vračali državljane Evropske unije, tudi zaradi tega, ker so storili kazniva dejanja. Schengen in prost pretok, vse lepo in prav, vendar je treba uravnotežiti tudi drugo plat. Se pravi, če pride do težav, je treba ponovno uvesti nadzor na meja. Hvala. Hvala lepa. Naslednji je gospa Ernst. No, zdaj pa gre. Odlično. Eh, gospe in gospodje, eh, eh, odstranitev notranjih meja spada med največje vrednote Evropske unije. To je neka skupna dobrina Evropske unije in tega ne smemo prepuščati samovolji vlad. Tu gre za temeljne pravice znotraj Evropske unije, temeljno pravico do prostega pretoka in kadar ugotovijo velike, težke deficite. Eh, tu gre torej za novo klauzulo za primere v sili. In eh, če pride do uporabe tega pravila, potem to pomeni, da so migranti izgovor za ponovno uvedbo nadzora na notranjih mejah. s tem se ponovno uvajajo notranje meje in s tem pravzaprav postajajo migranti grešni kozli za evropsko politiko in to se nam zdi nesprejemljivo. in po, vidimo na priporočilo sveta eh, lahko izvajajo mejne kontrole dve leti. Komisija naj bi bila samo kontrolor, nadzornik, parlament pa eh, nima prostora pri eh, mizi, torej nima nobenih nalog in pristojnosti. Če se poslavljamo od sedanjega Šengna, uh, se moram vseeno zahvaliti obema poročevalcema. Delala sta intenzivna in tu smo uh, dosegli saj ocenjevalni mehanizem, ki je bolj pravičen in uh, enak za uh, države, članice in kandidatke. Uh, Eh, vendar mislim, da gre pravzaprav za primer, ko se parlament odpoveduje lastnim pravicam. Schengen ne sme biti pravzaprav eh, nekaj, na kar se opirajo samo določene politične sile, torej za nas to ni noben kompromis. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Zilstra kot samostojni poslanec. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Tudi sam sem pogosto podpiral Schengen. Odprava notranjih meja je bila sicer na papirju izvrstna zamisel, ampak kot ugotavljamo, je veliko več pomankljivosti kot prednosti, zato ker Schengen poenostavlja življenje kriminalcem. Brusel je tisti, ki je uvedel vsa ta pravila, s katerimi je ošibil države članice. Sedaj želimo uvesti ponov nadzor na mejah, kadar se države članice za to odločijo, zato da bi se borile proti kriminalu. Če ne bomo več preverjali potnih listov državljanov, ne bomo uspeli preveriti potnih listov kriminalcev. To sploh ni povezano s prostim pretokom. Ne vem, zakaj so državljani tako alergični na nadzor na mejah. Schengen je tipičen primer evropske politike, ki je res absolutno presegla vse meje. Mislim, da bi morali zaščititi državljane, zato je treba odpraviti šengr. Hvala. Hvala lepa. Gospa Matjo je naslednja govornica. Hvala, gospod predsedujoči, gospa komisarka, kolegice in kolegi. Kolega Kueljo in Weber sta delala na tem področju in zahvaljujoč vsemu delu smo dvakrat bili uspešni pri Schengnu. Prost pretok oseb smo ohranili, prost pretok je temeljna pravica. Za evropske državljane je ta prost pretok pravzaprav otipljiv element Evropske unije. Številni državljani pravijo, da je to največji uspeh Evropske unije. To je svoboščina, ki bi jo morali zaščititi, ne glede na vse morebitne spore. Vsakršen nadzor na notranjih majah mora biti zadnji izhod, vedno pa mora biti ukrep uravnotežen. Mislim, da bomo s tem izboljšali varnost v šengenskem območju in varnost evropskih državljanov. Na voljo imamo tudi učinkovit evropski mehanizem na tem področju lahko na objektiven način nadzorujemo meje, tudi zahvaljujoč evropskim evalvacijam, ki jih opravljajo manjše skupine strokovnjakov in ki se opravijo tudi na podlagi obiska na terenu. Okrepiti je treba nadzor na zonanih mejah, če je to nujno potrebno, zato da državljani ne bodo nosili bremena poroznih meja. Če se odkrije kakršnakoli napaka, je treba stvar odpraviti in zadevna država članica mora hitro odreagirati in vzpostaviti, naprimer, nadzor nad zadevno mejo. Če bi takšna pomakljivost obstajala, če bi meje bile preveč ogrožene, bi lahko začasno uvedli nadzor na notranjih mejah, če bi s tem zaščitili evropske državljane. Ne smemo pa biti naivni, obstajajo posebne okoliščine, v katerih je treba začasno uveljaviti nadzor na mejah. Zato bi morale države članice imeti, morali imeti možnost, da za voljo varnosti uvedejo Oč, občasno in začasno nadzor na mejah. S tem se bo hranil tudi javni red. Schengen je velik korak naprej in ustrezno upravljanje s šengenskim območjem nam bo tudi zagotovilo boljši nadzor na mejah. In s tem pa bomo državljano ponudili tudi šengensko območje, v okviru katerega lahko prosto potujejo in predvsem varno potujejo. Trdo smo se morali boriti pri tem dosjeju, hvala obima poročevalcem in komisiji za dosežen dogovor. Žal pa mi je, da je svet ravnal tako kot je. Hvala. Hvala lepa, gospa Matju. Za dve minuti sedaj kolega Goebbels. Gospod predsedujoči, leta 1985 sem bil tisti, ki je povabil k podpisu prvega šengenskega dogovora, ko smo odpravili nadzor na notrnih mejah. Evropske državljani so takrat res cenili to gesto, enako velja za imetnike šengenskega vizuma. Nekatere države želijo, da bi za voljo boja proti nezakonitemu preseljevanju uvesti ponovno nadzor na notrnih mejah. Zunanje meje Unije je treba bolje nadzorovati. Ne smemo pa biti preveč prestrašeni. Leta 2011 je res prišlo do večjega števila migrantov, ampak to je vse. Člen 175 pogodbe pravi, da ne bi smeli izvajati nadzora znotraj Evropske unije, ne glede na njihovo državljanstvo. Uh, Člena 78 in 79 opredeljujete tudi, da če pride do nenadnega pritoka državljanov iz tretjih držav, lahko na predlog komisije države članice sprejmejo začasne ukrepe. To se mi zdi je več kot dovolj za to, da se soočimo z izjemnimi okoliščinami. Nekatere države skušajo preko sporazuma, o katerem danes govorimo, uvesti ponovno nacionalizacijo Schengna. To pa je izven običajnega zakonodajnega postopka. Sporazum, ki je bil dosežen na trialogu, vsebuje določene varovalke, ki jih lahko cenimo. Te določbe naj bi komisiji tudi omogočile, da prepriči kakršnokoli populistično gonjo proti migrantom. Vseeno pa bi morali spremeniti mišljenje pri nekaterih ministrih za notranje zadeve. 1,75 milijarde evropskih državljanov vsako leto prečka mejo. Kdo želi na 10 milijone turistov, ki obiščajo Pariz ali Italijo ali Francijo nadzorovati? Kdo želi vsak dan nadzorovati na tisoče državljanov, ki prečkajo mejo za to, da bi delali v sosednji državi? Ne logiki strahu, ki pravzaprav hrani nekatere naše vlade. Hvala, gospod Goebbels, za minuto, gospa Sargentini. here, Judy. Take mine. Because they open here. <laughs> That's the I'm sorry. It is ja. Dobro, mikrofon sedaj dela. Hvala, predsedujoči. Eno leto se že pogovarjamo o tem evalvacijskem mehanizmu, o tem, da bi začasno uvedli nadzor na mejah. Sedaj je prišel trenutek, da se o tem odločimo ampak kdo kaj počne in na kakšen način, to je vprašanje. Države članice ne želijo navesti razlogov, zakaj bi začasno zaprle meje, tega ne želijo storiti. Komisija in parlament prav tako niste vključeni v te razprave. Po mojem mnenju je ključni cilj ta, da bi državljanom povedali, da ponovno nadziramo meje. Nizozemska vlada je pripravljena nekaj ur na mesec preverjati podatke državljanov, ki prihajajo iz vzhodnega dela Evrope in jih obravnavajo kot zločince. Ampak te osebe pravzaprav primerjajo zločinci, kar ni prav. Hvala lepa. Vážený pane predsedo, pani komisarko, dámy a pánové. O novele... Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospa komisarka, gospe in gospodje. Nova pravila, ki veljajo znotraj šengenskega območja, so na voljo. O tem se pogovarjajo svet, komisija in parlament že več kot eno leto. Dosegli smo kompromis. Na tej podlagi naj bi ponovno uvedli nadzor na mejah v izjemnih primerjih, ko je naprimer ogrožena notranja varnost posamezne države. In seveda potem, ko so bili izkoriščeni vsi ostali instrumenti in ukrepi in potem, ko smo opravili posvetovanja s komisijo. Ta nov predlog se mi zdi uravnotežen, omogoča nam tudi, da sami odločamo o tem, ali izvajamo nadzor na zonanjih mejah. Nekateri državljani imajo zelo negativne izkušnje, predvsem z nadzorom na nemških mejah. Zato se mi zdi, da bi morali natančno opredeliti, na kakšen način se lahko izvaja nadzor znotraj šengenskega območja, ne da bi ponovno uvajali nadzor na notranjih mejah. Največji uspeh evropske integracije je šengen, zato bi morali poskrbeti za učinkovito sodelovanje tudi znotraj šengna, pri tem pa seveda delovati odgovorno. Hvala lepa, gospod Beten, za minuto. Ja. Hvala lepa. Lani smo videli, da je zaradi množičnega pritoka migrantov šengenski sistem pokleknil. Nekatere države so uvedle enostranski nadzor. Sprememba pravil je pravzaprav samo poskus, da ohranimo pokrovko na tem loncu, v katerem vre voda. Nekaterim državam naj bi v res izjemnim okoliščinah omogočili, da uvedajo ponov nadzor za omejen čas samo v izjemnih pogojih, ampak to je premalo prepozno. Politika odprtih meja lahko deluje samo med tistimi državami, ki imajo podobno, stabilno, kulturno in gospodarsko narav. Politika, ki jo vodi Evropska unija na tem področju, je katastrofalna za državljanje in je tudi povzročila mnoge socialne težave. Vse to pa ste storili zato, da bi uveljavili politično ideologijo, ki jo ne podpirajo državljani v Evropi. Ta ideologija je utemeljena na tem, da je Evropska celina ena sama država, Združene države Evrope, ampak očitno ni. Evropska unija ni v stiku z realnostjo. Pravzaprav je v nekem kontekstu tekmovanju med realnostjo in ideologijo, ideologija vedno zmagovalka. Hvala, gospod Beten. Gospod Goebbels bi vam rad zastavil vprašanje. Moram reči, da ste bili zelo uspešni, kajti dva kolega bi rada zastavila vprašanje v okviru modrega kartona. Gospa Morvaj in gospod Goebbels, boste sprejeli vprašanje? Izvrstno. Gospod Goebbels. Gospod Predsedujoči gospod Beten je ravno kar rekel, da evropska politika na področju nadzora meja predstavlja veliko katastrofo. Vemo, da Združeno kraljestvo ni del šengenskega območja. Zanima me, če bi lahko gospod Beten povedal, zakaj je toliko nezakonitih migrantov v njihovi državi, v Združenem kraljestvu. Zakaj ima država Združeno kraljestvo toliko težav z migranti in istočasno obsoja Schengen. Dobro, sedaj še gospa Morvaj. Gospa Morvaj, hvala lepa. Z vsem dolžnim spoštovanjem do gospoda Betna in ostalih zahodnoevropskih prijateljev. Sama sem vzhodna evropejka, zato bi vas rada vprašala naslednje. Ali želite pravzaprav na novo premisliti o celotni zamisli? o prostem pretoku oseb in delavcev v Evropski uniji. Bi lahko še enkrat potem razmislili tudi o prostem pretoku kapitala? V tem primeru bi tudi Evro, vzhodnoevropejci z veseljem zaprli meje, tako da zahodni kapital ne bi več pritekal k nam in bi vzpostavili gospodarstvo. Imam 30 sekund ali koliko? Dobro. Nadzor na mejah katastrofa, gospod Goebbels. Ja, Britanija je v šengenskem sistemu, ampak še vedno trpimo zaradi učinka. Vedno laže je osebam priti v kale in potem samo preskočiti čez kanal v Združeno kraljestvo. Res je, da nasprotujemo nadzoru na mejah, ampak imigracijska politika v moji državi je katastrofalna, pa ne samo zaradi Evropske unije, temveč zaradi popolne nezmožnosti in nepripravljenosti britanske vlade, da uvede ustrezen nadzor nad migracijami. To je katastrofa v moji državi. Ni pa Evropska unija v celoti kriva za to. V odgovor gospe Morvaj glede prostega pretoka oseb pa ne povem naslednje. Ne, ne verjamemo v prost pretok oseb v moji stranki. Verjamemo v nadzorovano priseljevanje, v nadzorovano prehajanje meja. Ne želimo ustaviti imigrantov, da pridejo k nam, vendar želimo, da jih preveri naša vlada v interesu britanskih državljanov. In ne, v interesu neke politične ideologije, s katero se ne strinjamo. Če boste nadzorovali ljudi, ali naj potem nadziramo tudi kapital, ponavadi gre samo za številke na računalniškem zaslonu. Želimo si, da bi bile politike na številnih področjih v interesu britanskih državljanov in posledično tudi vseh ostalih. Hvala. Hvala lepa, gospod Betten, sedaj pa gospod Obermajer. Najlepša hvala, gospod eh, predsednik. Z veseljem v zvezi s tem poročilom se ne strinjam. Eh, sicer eh, imamo tu pozitivne spremembe. Mi želimo zagotoviti boljšo varovanje meje, to je pozitivno, vendar odločitev o ponovni uvedbi nadzora na notranjih mejah naj bi bila birokratizirana in pravica eh, do uvedbe nadzora eh, ne bo več v rokah eh, držav članic. To je napad na suverenost držav članic. V V okviru tega postopka je treba prositi komisijo, zagotoviti dialog s sosednjimi državami in tako naprej in tako naprej to pomeni, da se ne bo zgodilo nič ali pa prepozno. Nezakoniti priseljenci prav gotovo ne čakajo na mejah, da se Brusel odloči delovati. Hvala lepa. Hvala gospod Obermajer, sedaj pa za minuto in pol gospod Papa Nikolau. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Nobenega dvoma ni, da je dogovor o šengenskem svežnju zelo pomemben, zelo pozitiven. Zato bi tudi čestitev gospe Weber in gospodu Kuelju za delo, ki sta ga opravila. Sam sem od blizu spremljal tudi tretje poročilo, ki se nanaša na spremembo šengenskega zakonika. V prvi obravnavi smo to sprejeli in o tem bomo glasovali jutri. Šengensko območje in prost pretok znotraj šengenskega območja ostajata pravzaprav največji napredek v Evropski uniji. Tu imamo spostavljeno dobro sodelovanje, uveljavljamo pravila, ki jih spoštujejo vse države članice. Uspeh pa je seveda odvisen od tega, ali bodo vse države članice ta pravila spoštovale enostranske pobude in ukrepi nasprotujejo kolektivnim prizadevanjem za dosego cilja, so tudi v nasprotju solidarnostjo, ki naj bi se izražala v okviru šengenskega območja. Politične izjave so nedopustne, kajti. To vrstne politične izjave so v nasprotju z delovanjem Evropske unije. Spoštovati je treba evropska načela in evropske vrednote. Nekateri menijo, da bi morali nadzirati tudi potne liste priseljencev, da bomo s tem razrešili vse težave. Ampak kdo to trdi, se sploh ne zaveda, kako deluje šengensko moče, niti se ne zaveda realnosti. Mislim, da bi morali razmisliti tudi o morebitnih posledicah pobude. Upam, da boste odgovorili na te zadeve. Hvala lepa za minuto in pol, gospod Lopes Aguilar. Hvala, gospod predsedujoči. Plenarno zasedanje danes obravnava celoten nazivni svežen, pa tudi šengenski svežen. To sta dve ključni zadevi. Šengenski evalvacijski sistem in pa možnost uvedbe ponovnega nadzora na mejah v Evropski uniji. S tem se ukvarjamo. Hvala lepo vsem poročevalcem za pripravo poročil. Mislim, da bi morali izpostaviti tudi to, kaj morajo države članice še storiti za to, da vzpostavijo večje zaupanje. Tudi Evropska komisija in Evropski parlament bi morala storiti več. Predvsem je treba poskrbeti za boljše ocenjevanje tega izjemno pomembnega svežnja. Pomembno je zagotoviti vse informacije. Ta svežen je pomemben za prost pretok, pa ne samo za prost pretok, temveč za državljane nasploh. Eno in leto in pol smo se pogajali o tem svežnju. Predvsem pa smo imeli težave zaradi populističnih izjav, ki pravzaprav želijo doseči ponovno nacionalizacijo evropske politike. Gre za prost pretok oseb. Enostranske spremembe v svetu so bile pravzaprav razlog, zakaj smo se morali eno leto in pol pogovarjati o tem, da je sploh prišlo do deblokade vsega skupaj. Državljanom moramo poslati jasno sporočilo in sicer, da se bo parlament ukvarjal s tem vprašanjem, da če bo prišlo do kakršne koli spremembe v prihodnje pri tem pomembnem zakonodajnem aktu, bomo poskrbeli za zaščito interesov evropskih državljanov, ki cenijo prost pretok oseb, kajti to se jim zdi eden od največjih dosežkov, eden od največjih zakladov. Evropske unije. In to je tisto, kar pravzaprav Evropska unija predstavlja za 500 milijonov državljanov. Hvala lepa, gospod Lopes Aguilar.

ne vidim prednosti za ljudi v eh, tej reformi. Eh, reforma eh, tu uvaja nov razlog za zapiranje notranjih meja, deficiti na zunanjih mejah. To je lahko vse ali pa nič. Tudi, na primer, da neka država spušča notri preveč migrantov. Ali je to razlog za zapiranje notranjih meja? Ne vem, s tem se spodpokava svoboda potovanj. Eh, tu eh, gre za vpliv na vse evropske državljane tudi parlament ne dobi tiste vloge ki mu pripada hvala lepa komisiji tudi za ves trud vendar evropska demokratska reforma schengna ni uspela to je škoda kajti schengen je pravzaprav eden izmed temeljnih stebrov evropske unije Hvala, gospa Keller. Sedaj pa za minuto gospod Bielan. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Nie ulega chyba wątpliwości. Najlepsza chwała, gospod predsedujący. Brez dvoma je prost pretok oseb eden izmed največjih dosežkov Evropske unije. Našim državljanom in državljankam namreč omogoča prosto gibanje, prebivanje in delo v drugih državah članicah. Začasne omejitve so razumne v primeru Eh, grožen, naprimer terorističnih napadov, ampak takšne odločitve morajo biti v pristojnosti držav članic. Nažalost pa imamo na mizi določene predloge na temo krepitev eh, notranjih nadzorov na notranjih mejah zaradi gospodarskih razlogov. To ni v skladu z načeli skupnosti. Po mojem mnenju to ni v interesu evropskih državljanov in državljank. To ni razumljivo, glede na to, kakšne prednosti eh, prinašajo migranti, ki prispevajo k eh, gospodarstvom držav gostiteljic. Morali bi okrepiti zunanje meje. Veliko je namreč primerov nezakonitih migracij. Hvala lepa, sedaj pa gospod Celavrakos. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Šengenski sistem je nedvomno pozitiven, ko gre za prost pretok državljanov v Evropski uniji. Je pa res, da ima tudi določene negativne posledice. Prepričan sem, da je treba zaščititi meje držav članic, pri tem je treba seveda spoštovati vsa pravila, ki veljajo znotraj šengenskega območja. Mi smo tisti, ki smo pravzaprav dolžni zagotavljati ustrezno porazdelitev bremena, ki ga prinesejo migracijski tokovi. Vendar kako lahko to dosežemo, kolegice in kolegi, gospod predsedujoči? Šest držav znotraj šengenskega območja pravzaprav prevzame nase celotno breme migracijskih tokov. Države na severu, ki nimajo morskih meja na sredozemlju, se pravzaprav sploh ne zavedajo, s kakšnimi težavami se sooča naprimer Grčija. Gospodarstvo in socialne strukture v moji državi so bili deležne precejšnjih napadov. Nažalost se to breme, ki ga prinašajo migranti, enostavno ne porazdeli enako vredno med državami članicami. V obdobju 2007 do 2011 smo milijardo namenili šestim državam, zato da se soočajo z migracijskimi stroški. Hvala, gospod Salavrakas. Ko pokažem skladivcem, ste vzeli drug list papirja. Drugič vam tega kladivca spoh ne bom pokazal. No, pozabite. Gospod Golniš, ste v dvorani, sam ga ne vidim. Dobro. Za minuto in pol dobi besedo gospa Gal. Tisztelt elnök úr, biztos asszony ki. Hvala, gospod predsedujoči, gospa komisarka, kolegi poslanci in kolegice poslanke. Dogovor, ki smo ga sklenili v zadnjih nekaj tednih, daje jasno sporočilo. Ohranili in krepili smo največji dosežek Evropske unije in to je pravni red šengenskega območja. Upam, da smo obenem zagotovili večjo preglednost, večjo učinkovitost tega sistema. Zahvaljujem se eh, kolegu Koelju in eh, kolegici Vibrovi za njuno odlično delo. To brez doma ni preprost pogajalski proces. Na koncu pa so vseeno vse tri institucije sprejele rezultat kot korak naprej. Za večjo učinkovitost šengenskega upravljanja moramo delati vsi s tem ciljem, namreč krepimo eh, dosežke, do katerih smo že prišli na tem področju za vse naše državljane in državljanke. Obstajajo namreč eh, omejitve, posamezna država članica lahko vzpostavi eh, ob začasn, začasen mejni nadzor. Komisija je lahko prav tako aktivnejša, kar se tiče posredovanja. Če država članica na eni od eh, zunanih meja ne more upravljati svojega dela tako, kot bi morala. Dvojnih meril prav tako ni več z novim sistemom in to je izjemno pomembno. S tem bomo namreč prav tako okrepili zaupanje med državami članica. Mislim, da je to bistvenega pomena. Hvala lepa, gospa Gal. Besedo dobi za eno minuto gospa Gijom. Hvala lepa, gospa komisarka, kolegice in kolegi. Solidarnost in vzajemno zaupanje znotraj šengenskega območja sta v zadnjih letih bili postavljena pod vprašaj. Migracijski tokovi res prizadanejo nekatere države članice bolj kot druge, ampak mislim, da te države ne uspejo dokazati, da pridejo migranti v njihove države izključno z razlogom, da izkoristijo socialni sistem v teh državah. Mislim, da je prost pretok temeljni dosežek Evropske unije. Res je, da smo si želeli storiti še korak dlje, želeli smo ohraniti prednostne pravice Evropskega parlamenta, ko gre za zagotavljanje pravic državljanov. Mislim, da bi morali vzpostaviti vzajemno zaupanje, ki je veljalo še v času, ko smo prvič vzpostavili šengensko območje. Ni pa res, da so sosednje države vedno krive za vse težave, čeprav včasih prihaja do napak. Mislim, da bi morali na evropski ravni poskrbeti za večjo varnost in gotovost, ne pa da se okvarjamo z nacionalističnimi politikami. Hvala lepa. Gospa Ford. Najlepša hvala. Nadzor lastnih meja je bistven za nacionalno soverenost. In glede na to, da Združeno kraljestvo ni del šengenskega območja, vseeno podpiram eh, stališče sveta, da mora biti ta nadzor v pristojnosti nacionalnih vlad. Vsi pa moramo imeti možnost identificirati grožnje za naše državljane. In imeli smo že nekaj šokantnih primerov eh, posameznikov, ki so eh, predstavljali tveganje v določeni državi članici, na to pa so se preselili v drugo državo članico in tam so prav tako povzročali težave, ker niso bili tako znani. Prosto gibanje je zelo pomembno, obene pa moramo zaščititi naše državljane, kar pomeni, da moramo izmenjavati eh, informacije, rešiti moramo vprašanje potencijalno nevarnih posameznikov in to je izjemno pomembno. Potrebujemo uh, strože mene nadzore. S tem lahko to dosežemo. Hvala, gospa Ford. Gospa Makovej. Uh, Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Podpiram eh, poročila v šengenskem svežnju, ker vzpostavljajo prosto gibanje v Evropski uniji. Upam, da bomo s tem dosegli izboljšanje sistema. Standardi v šengenskih državah so eh, ne preveč eh, strogi v primerjavi z, naprimer, Romunijo in Bolgarijo. Sedaj pa bodo stroži. Standardi v trenutnih državah članicah šengenskega območja bodo tako višji. Obenem bo vzpostavljen nadzor notranjega nadzora, notranjega menjega nadzora. Nezakonitega nadzora tako ne bo več. Sedaj imamo eh, veliko avtobusov, ki prevažajo turiste iz ene v drugo državo članico. Preverili bomo lahko, če so eh, turisti, bonafide turisti ali ne. imamo tudi možnost vzpostavitve nadzora na notranji meji, ampak pogoj se tukaj precej stroži, soglasje mora dati komisija, zaprositi pa je potrebno za soglasje tudi eh, svet, parlament pa prav tako da svojo zeleno luč. To je boljši način zaščite pravnega eh, reda in miru. Vse skupaj bo po mojem mnenju privedlo k prostemu gibanju znotraj Evropske unije, ki eh, deluje na enakih pogojih za vse. Hvala, gospa Makovej. Sedaj pa gospod Morajes. Hvala, gospod predsedujoči. Sam prihajam iz države članice, ki ni članica šengenskega območja. Zato vseeno cenim prosto gibanje znotraj šengenskega območja. Če se vrnemo na oportunistične situacije, ki so privedle do do te situacije lahko analiziramo eh, napredek obeh poročevalcev, eh, gospoda Koelja in gospe Weber. Seveda razumemo argumente glede nesodelovanja parlamenta, pomankanja odločitev in tako dalje, ampak oceniti moramo to, kar sta dosegla poročevalca. Napredek eh, ki smo ga dosegli v teh oportunističnih situacij do tega, kar imamo sedaj, lahko povem, da kot državljan, ki ne uživa prostega gibanja znotraj šengenskega območja, ker ne prihajam iz države, ki je del šengenskega območja, je to nekaj, kar je doseglo napredek, demokratično odgovornost in preglednost. To ni popolna, perfektna situacija, je pa vseeno to napredek, korak naprej, zato moja skupina vse skupaj eh, ceni, dosegli smo napredek, stvar ni popolna, je pa napredek. Hvala lepa, gospod Moraes. Gospa Kolarska, je vse v redu? Samo za pritehnite pozornost predsedujočega sem želela povedati, da se želimo glasiti. Zdjem. Gospod Skorija, hvala gospod predsedujoči. Najprej bi se rad zahvalil poročevalcema Kuelju in gospe Weber, ki sta trdo delala za to, da smo dosegli rezultat, o katerem danes govorimo. Govorimo o šengenskem evalvacijskem mehanizmu. Komisija bo skupaj z državami članicami agencijami upravljala ta nadzor. Mislim pa, da se vsi strinjamo, da je treba nekaj spremeniti. V mislih imam predvsem ponovno uvedbo nadzora na notranjih mejah v izjemnih okoliščinah. Seveda to ni v popolnem nasprotju s prostim pretokom oseb. To je temeljno načelo ki pravzaprav vzpostavlja Evropsko unijo. Je pa res, da so se tekom časa pojavile določene težave. V nekaterih državah je prišlo do težkih situacij, do napetosti, če se spomnite naprimer tako imenovane arabske pomladi. Takrat je bilo smiselno ukrepati, stvari urediti, kajti preveč je še vedno razlik med posameznimi družbami. Enostranske, nenadne izbire in ukrepi lahko pod vprašaj postavijo naše sobivanje vsi državljani danes lahko mirno potujejo po državah članicah brez policijskega nadzora, brez dokumentov. To je razlog, zakaj naša unija raste in živi v miru. Res je, da bo kdo zastavil vprašanje, morda ti, ki sedijo v dvorani, ali res želimo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 Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Gospa komisarka. Prost pritok oseb brez potnih listov, brez meja je eden izmed najpomembnejših dokazov za to, da je Evropa dejansko združena. Tukaj dvoma o tem ni. Tukaj govorimo o dveh uredbah. Prva uredba se nanaša na nove postopke v zvezi s ponovno spostavitvijo eh, menih nadzorov. To je izjemno pomembno za prost pretok oseb. In ob tem bi rad jasno eh, povedal, kakšne so usmeritve sprememb, ki jih predlagamo. Po mojem mnenju je stvar tvegana. Ne razumem, zakaj je predlog takšen, kot je. Vseeno pa bom glasoval za obe poročili. Zakaj? Zato, ker verjamem, da kar se tiče eh, ponovne uvedbe nadzora na notranji meji in kar se tiče eh, izpolnjevanja pogojev posamezne države članice, je potrebno vse odločitve sprejemati skupaj, soglasno, eh, komisija pa mora zadeve nadzirati. Komisija je tista, ki eh, je varuhinja pogodb in kot takšna mora spremljati izpolnjevanje določb. Migracije ne smejo biti izgovor za ponovno uvedbo menih nadzorov. Razumemo vse pomisleke glede zlorab, ampak vseeno je treba na stvari paziti. Flašikova. Za minuto dobi besedo gospa Flašikova, izvolite. Pani komisarka, zavedanje šengenskega prostora patri med največje uspehe Evropske unije podľa prieskumu považuje schengen za najpozitívnejší výsledok európskej integrácie až sixty two našich obyvateľov. schengensko območje je eno od največjih pridobitev evropske unije dvainšestdeset odstotkov državljanov evropske unije meni da je ravno v tem največji uspeh namreč v prostem gibanju naših državljanov tako da je treba vseeno vzpostaviti neko ravnotežje med varnostjo in prostim gibanjem vsaka država članica se mora tega zavedati in vedeti moramo, da je prišlo v lanskem letu tudi do kršitev, ko je bilo državljanom Evropske unije onemogočeno prosto gibanje. Seveda je možno tudi uvesti nek nadzor, ki ne onemogoča uh, prostega pretoka državljanov. Če pa pride do omejevanja, mora biti to dobro utemeljeno. To je tudi skrajni izhod v silju, samo za posebne primere. Države članice morajo sicer, imajo pravico varovati svoj prostor, vendar je osnovna pristojnost vendarle v rokah komisije. Minuto in pol, gospod Mešaros. Mint állam polgari szempontból is a Schengeni dokumentumok az uniós vívmányok egyik legfontosabb. Najlepša hvala, kot čisto navaden državljan tudi sam menim, da je to eden največjih eh, uspehov Evropske unije sploh. To namreč, da se lahko naši državljani prosto gibljajo po Evropski uniji in to načelo moramo še nadalje vzdrževati. Če naj bo vedno več teh ponovnih uvedb začasnega nadzora nad notranjimi mejami, bo to pomemben korak nazaj kar pomeni, da se bomo znova spominjali starih časov, ko so bile notranje meje stalno nadzorovane. Resnično se to sme dovoliti le v izjemnih primerjih, taka izjema pa nikakor ne sme postati pravilo. Jasno je, da imamo težave s priseljevanjem, ampak tole nikakor ni pravi način za trajno rešitev. Tega se moramo lotiti drugače. Svoboda gibanja je ena temeljnih svoboščin naše skupnosti in mislim, da je sama po sebi umevna, je pa tudi enkratna po svoji naravi v celem svetu. Schengen je pripeljal skupaj veliko različnih Eh, ljudi in kulturo znotraj Evropske unije. Res je, da moramo braniti tudi svoje zunanje meje, ampak hkrati moramo omogočiti vsem, ki se nam želijo približati in tudi našim državljanom, da se približajo med seboj, da gradijo skupno zaupanje in sodelovanje. In pri tem moramo poskrbeti za varnost in preglednost ter za uveljavitev evropskih vrednot. Gospod Keli, minuta in pol. Lukron naj se najprej zahvalim komisiji za izjavo ki je bila res pomembna prav tako tudi čestitke komisarki in tudi drugim govornikom ter poročevalki za to da ste znova opozorili na to pereče vprašanje azila v povezavi s schengenom. Namreč na začetku predsedovanja smo eh, slišali obljubo irske ministrice, da bo prisostovala vsakemu sestanku, ki bo obravnaval to temo. In razlog za občasno odsotnost je bil zgolj v tem, da nišče ni bil povabljen. No, v zvezi s tem ukrepom, o katerim se pogovarjamo, vidimo tukaj veliko razumnih in smotrnih predlogov, ki jih lahko podpremo. Schengen je del Evropske unije, govorimo pa o svobodi gibanja. Vendar svoboda ne pomeni nenadzorovanja. Včasih nadzorovanje potrebujemo in mora obstajati, še zlasti v posebnih okoliščinah. In ti ukrepi, ki se tukaj predlagajo za omejene priložnosti in v omejenem trajanju so smotrni in razumni, če govorimo o omejitvi in preverjanju za pet dni, to je v redu, je korak v pravo smer in mislim, da s tem omogočamo večjo varnost tudi našim državljanom in državam članicam, tako da to pozdravljamo. Palabra, Hvala. Gospod Engel, minuto in pol. Merci, euh, Je trouve que nous sommes devant une euh, contradiction fort intéressante. Gospod predsedujoči, mislim, da je to kar zanimivo protislovje. Eh, interesi za šengensko območje so izredno veliki, tako znotraj Evropske unije kot izven nje. Hkrati pa se stalno znova sprašujemo o obstoju oziroma neobstoju notranjih meja in šengenskega območja. In zakaj? Zato to izhaja iz uh, same evropske pogodbe in konstrukcije, ki ni popolna. Namreč nikjer nismo jasno napisali, da mi predstavljamo eno samo območje in um, to je razlog, zakaj ne nudimo dovolj podpore tistim, ki ščitijo naše zunanje meje in jih pošiljamo v Grčijo in Malto, da tam eh, to izvajo naprej in zakaj države članice raje podpirajo prostor eh, proste trgovine znotraj Evropske unije. Kakorkoli, to, do česar smo prišli, je še daleč od tega, kar smo si želeli. Gospod Goebbels in drugi so to že zelo jasno povedali. Ampak mi še vedno menimo, da so naši policijske in varnostne sile najboljše nasploh in da naši sosedje niso zmožni zagotavljati iste stopnje varnosti kot naši. Poslušajte, s tem moramo nehati. Če želimo imeti res evropsko vizijo šengenskega območja, bo Schengen ostal to, kar je samo neka povezava znotraj posameznih držav, ne pa povezava na celinski ravni. Hvala, gospod Engel. Naslednja pa je gospa Panajotova, ki ima ravno tako minuto in pol na voljo. Hvala lepa, predsedujoči. Kolegice in kolegi, rada bi čestitala gospodu Gvelju za dosego dogovora med svetom in komisijo v zvezi s pravili, ki naj vladajo v šengenskem prostoru, ter da je pri tem tudi ustrajal na stališču parlamenta v teh zelo težavnih pogajanjih. Jasno je, da bo tak sistem spremljanja in nadziranja meja bolj evropski instrument kot pa vladni instrument posamezne države članice. In parlament bo poskušal doseči, da bodo ta pravila jasna in pregledna in da bodo res prispevala k večji varnosti v državah šengenskega območja. Šengen vendar pomeni območje, varnosti in zaupanja. In eh, z novimi ukrepi moramo doseči samo večjo učinkovitost, ne pa da s tem dajemo legitimnost dvojnih standardov, kot se dogaja ravno v primeru Romunije in Bolgarije. Upam, da se bodo s širitvijo šengenskega območja uveljavile tudi evropske vrednote. Bolgarija že pozna zelo visoke standarde varnosti na mejah in tudi kot članica šengenskega območja bo lahko jamčila varnost svojih meja. Upam, da razmišljanje o tem ne bo trajalo predolgo, ker sicer to vzbuja tudi vtis v svetu, da Evropska unija ne pozna notranjega zaupanja in to daje hrano evroskepticizmu. Hvala. Hvala lepa, gospa Panajotova. Sedaj pa postopek pritegni pozornost predsedujočega. Prvi dobi besedo za minuto gospod Dijaz Demera. Hvala, gospod predsedujoči. Hvala tudi Karlosu in Renati. E, saj ravno zato danes lahko naredimo velik korak naprej pri šengenskem območju in boljših možnostih za potovanje naših državljanov. Zato eh, se vam zahvaljujemo za opravljeno delo. Ampak, če povzamemo, zakaj gre, parlament je delal dobro, svet pa slabo. Svet je bil neprožen in kratkoviden znotraj tega postopka. Parlament pa bo zahvaljujoč vama dvema imel dostop do pomembnih informacij v ocenjevalnih postopkih in v postopkih spremljanja. Ampak, ali naj res verjamemo, da se nas bo povprašalo za nasvet, za kakršen koli predlog, ki bo zadeval naš prostor. Morda eh, gospa Malmstrom že, ne vem pa, kako bo postopal svet. Najlepša hvala. Hvala, gospod Diaz Demera. Naslednji dobi besedo za minuto. gospod Luhan. Mulțumesc, domnule președinte. Este îmbucurător faptul. Hvala lepa, predsedujoči. Razveseljujoče, da bomo s tema dvema uredbama izboljšali mehanizem za ocenjevanje šengenskega prostora, še zlasti v kritičnih situacijah in na mejah pa vendarle je nekoliko zaskrbljujoče, da se na evropski ravni ne stori ničesar, da bi se rešili problemi Romunije in Bolgarije v zvezi s pristopom v šengensko območje. Menimo, da gre za vrsto zlorabe, ki je ravno v nasprotju s temeljnimi načeli Evropske unije. Obe državi sta že pokazali, da lahko poskrbita za svojo in varnost drugih držav in čeprav je to skupna odgovornost vseh, očitno vsi nismo enaki in ne uživamo vsi enakih prednosti. Sveda obstajajo določene populistične težnje, ki s tem zmanjšujejo tudi kredibilnost Evropske unije v svetu, ker smo že v predpristopnem obdobju izpolnili vse pogoje, tukaj pozivam vse odgovorne ustanove, da storijo vse, kar je potrebno in sprejmejo vse ukrepe za to, da se šengensko območje ustrezno razširi in da se odpravi ta krivica. Gospod Jenke, dobi besedo za minuto. Eh, ja eh, Najlepša hvala želim se zahvaliti poročevalcema in hkrati želim podariti, da je ravno uvedba šengenskega območja eden najpomembnejših argumentov prid Evropske unije in tudi pogosto močan ali edini argument za boj proti tistim, ki so proti evropsko razpoloženi. Vendar je treba poskrbeti za skupno delovanje, predvsem na zunanjih mejah Evropske unije, vmes pa poskrbeti za sodelovanje na področju učinkovitosti nadzora nad mejami. Države članice že v lastnem interesu in tudi v interesu drugih držav članic skrbijo za varnost na mejah. Zaradi tega želim podpreti vse vrste ukrepov, ki so namenjeni povečanju učinkovitosti preverjanja in nadzora na zunanih mejah. Hvala, gospod Zemke. Gospa Zazlovječka ima besedo. Najlepša hvala, predsedujoči. Zakonodajni predlog, ki ga je pripravila komisija, jasno kaže, da je prihajalo do pritiskov strani nekaterih držav članic in rešitve bodo vplivale ne le na šengensko območje, temveč postavljajo pod vprašaj tudi eno od temeljnih načel Evropske unije, namreč prosto gibanje ljudi. Zdaj države članice, ki so to predlagale zaradi svojih notranjih političnih razlogov, lahko minirajo zaupanje v Evropsko unijo, še zlasti, če bodo krepile preverjanje na svojih mejah znotraj Evropske unije. To lahko s časoma podre dogovore, ki so že obstali v Evropski uniji in se razširi še na druge države članice. S tem, ko se ponovno spostavlja preverjanje na določenih mejah, to pomeni, da nismo več svobodni v gibanju. Lahko sicer podprem določene vrste predlogov, vendar bi komisija morala upraviti tudi nekaj drugega, bolj konkretne predloge in tudi predloge za redno preverjanje učinkovitosti izvajanja tovrstnih ukrepov, ker le tako bomo lahko zagotovili racionalno izvajanje tovrstnih začasnih ukrepov. Hvala. Hvala lepa. Naslednji je gospod Mesner. Gospod predsedujoči, morda gre za nesporazum ali za napačno tolmačenje vizumov za turistične namene ali pa za, namen, eh, za namerno eh, zlorabo, ampak eh, mislim, da moramo zaključiti z ukrepi, kakršne je zopet sprejela Italija, kajti zlorabe šengenskega režima zaradi, na račun turističnih vizumov ogrožajo delovanje celotnega šengenskega sistema. Potem, ko Grčija, Italija in Malta eh, eh, kažejo, da ne uspejo ustrezno varovati eh, meje, si Evropa ne sme zavezati rok, kar zadeva turizem. Poleg tega tudi ne smemo popuščati, kar zadeva novinke. Vendar pa pri številnih vladah v Evropi smo ravno na račun krize evra soočeni z povečanjem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 nove ukrepe. Govorim o preverjanjih, ki jih je želelo upeljati kar nekaj držav članic. Videti je, kot da bi se premikali korak naprej in dva nazaj v tej naši Evropski uniji. In zdi se mi, da je že skrajni čas, da se začnemo resnično pogovarjati o odpiranju šengenskega moča na mesto, da ga znova zapiramo. Prav tako mi je žal, da vidim tak postopek, kjer je parlament znova porinjen ob stran. Njegova vloga je zgolj formalna in spet postajamo nepomembni. In vendar se mi zdi, da se bodo zadeve tudi vnaprej dogajale, tako da se spet ne bo ničesar eh, posvetovalo s parlamentom. Hvala, gospa Kolarska Bobinska in za konec še gospa Morvaj.

očitno je sprejemljivo, da se to dogaja, očitno je sprejemljivo, da se ponovno uvaja nadzor na notranjih mejah. Nekateri se celo norčujejo iz tega in pravijo, da je to potrebno zato, ker so vzhodni evropejci pač nevarni. Ampak moje vprašanje je, če zaradi izrednih okoliščinah lahko ustavimo prost pretok ljudi, eh, zakaj pravzaprav uh, potem eh, predvidevamo, da kapital vseeno lahko prosto kroži, uh, kljub temu, da vladajo izredne okoliščine. Pri nas na Mačarskem nedvomno izredne okoliščine obstajajo, revščina prevladuje veliko majhnih prodeti propada, ker enostavno ne uspejo biti dovolj konkurenčna. Uh, ne uspejo se boriti proti pritoku zahodnega kapitala, torej bi morali eh, ustaviti tudi to soboščino, eh, če za to obstajajo temeljeni razlogi. Eh, torej, morali bi, bi potem predvideti tudi prednostno obravnavo za domača podjetja, če vladajo izredne okoliščine. Ja, V redu. Sedaj pa dobi besedo gospa komisarka Malmström. Spoštovane dame in gospodje, najprej o Romuniji in Bolgariji. To sicer ni tema današnje razprave, ampak kot veste, nimam časa še enkrat ponavljati vsega, kar je komisija že večkrat izrekla. Namreč Romunija in Bolgarija sta pripravljeni pristopiti v šengensko območje, takrat, ko boste izpolnjevali tudi vse tehnične kriterije, nekateri od teh pač še niso bili sprejeti kot izpolnjeni. Ne vem, kdaj bo ustrezen čas za to. Seveda je svoboda gibanja v Evropski uniji ena od najbolj cenjenih vrednot in veliko milijonov ljudi se premika prosto, najmanj milijardo in pol je potovanče z notranje evropske meje in pri tem govorim o oh, prostem potovanju med Laponsko na severu Finske in Malto. To je res poseben dosežek in to bo tudi v prihodnje močno vplivalo na notranji trg. Od nekaterih med vami sem slišala, da ste si želeli nekaj strožjih ukrepov. Mislim, da je tole tukaj ustrezen kompromis in da smo lahko danes ponosni na to, kar smo dosegli. Vse bomo imeli boljše možnosti, da odpravimo pomankljivosti, ki obstajajo na zunanjih mejah in prav tako si komisija močno prizadeva da bo zagotovila, da države članice ne bodo izvajale nepooblaščenega nadzora na notranjih mejah. Prav tako se bomo potrudili za redno in ustrezno poročanje, ki bo po našem mnenju še prispevalo k povečanju zaupanja. S tem dogovorom svoboda za prosto potovanje znotraj meja Evropske unije še nadalje ostaja in upam, da bo tako še veliko vrsto let. Zahvaljujem se obema poročevalcema, res iskrena hvala za trdno delo, ki sta ga opravila in hvala tudi irskemu predsedcu za to vlogo. Hvala lepa, gospa komisarka. Sedaj pa dobi besedo poročevalec, gospod Koeljo, izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Hvala gospe komisarki Malmström in to pri tem gre predvsem zato, da uh, se želimo zauzemati za takšen evropski inštrument, kakršnega smo si vsi želeli. In zato je treba povedati, da ni res tukaj, da se zauzemamo za ponovno vzpostavitev notranjih meja. To je samo možnost, ki jo ima na voljo Evropska komisija, če bi bilo to treba in to bi se odločili skupaj s svetom v posameznih primerjih. Drugič, ravno tako ne gre za omejevanje svobode gibanja naših državljanov, ravno nasprotno, to želimo še uh, okrepiti. Uh, vsekakor pa bo nezakonito uvajanje dodatnega nadzora na zvodanjih meja uh, predmet sankcioniranja. Tretjič, uh, Prisiljevanje gotovo ni razlog, zaradi katerega bi bilo treba ponovno vzpostaviti notranje meje. Proti temu se odločno upiramo. In kot je rekla gospa komisarka, ta razprava tu, ne poteka zaradi Bolgarije in Romunije, ki bi že morali biti članice šengenskega območja, ampak je na en način to odgovor tistim, ki se bojijo vstopa Bolgarije in Romunije, rekoč, da morda potem ne, mog, ne bosta mogli izpolnjevati obveznosti, ki jim jih to članstvo nalaga moramo odgovoriti, da morajo vse države članice izpolnjevati vse pogoje, ki izhajajo iz šengenskega sporazuma in da to ne velja samo za Bolgarijo in Romunijo. Tako da res eh, najlepša hvala za sodelovanje v celotnem postopku, v pogajalskem procesu. Hvala eh, tudi kolegom, ki so podali veliko um, konkretnih in kakovostnih predlogov, predvsem pa se zahvaljujem kolegici Renati Weber za izredno dobro sodelovanje. Hvala lepa. In še zadnja, ki se bo oglasila v zvezi s to točko, je gospa Weber. Izvolite domnule președinte voi folosi aceste ultime minute ca să transmit doar două. najlepša hvala dovolite mi naj izkoristim teh zadnjih nekaj minut zato da povem dve zadevi kot prvo najprej bi se rada iskreno zahvalila prijatelju in kolegu karlosu kuelju pa tudi vsem drugim ki so delovali kot poročevalci v senci pa tudi našim asistentom in vsemu osebju, ki nas podpira tukaj v parlamentu pri našem delu. Moje drugo sporočilo pa je naslednje. Za me, ki sem stotno proevropska, nikako ni presenetljivo, ko slišim, da nek poslanec, ki prihaja z zunaj območja Schengena, zelo dobro deluje in sodeluje pri tem poročilu. In čeprav je v drugačnem položaju, čeprav bi moralo biti pravila za vse enaka. In ko razmišljam takole o svoji državi, Romuniji, upam, da bo ravno ta nova ureditev tudi nekako odprla pot Bolgariji in Romuniji, da vstopita v šengensko območje, ker sta tehnično gledano obe državi že pripravljeni. Mi smo evropski državljani in hočemo imeti enake pravice, kot nam pripadajo. Hvala. Eh, Najlepša hvala, gospa Weber. Zaključujemo s to točko. Eh, glasovanje bo potekalo jutri ob 11.30. Zdaj pa k naslednji točki in to je skupna razprava o računovodskih izkazih in drugih povezanih poročilih. Gre za poročilo gospoda Leneja in poročilo gospe McCarthy o zahtevah v zvezi s preglednostjo. Tako bomo kar začeli se poročevalcem. Gospod Lene, izvolite, 4 minute imate na voljo. Gospod predsednik, dragi gospe in gospodje, dosje, o katerem se bomo zdaj pogovarjali, je izredno.